Tako, dame in gospodje, pozdravljeni nazaj na še zadnjem delu tega zasedanja pred prazničnim odmorom. No, danes popovdne z velikim veseljem v naših vrstah pozdravljamo gospoda Fila Wina Ona. Lepo pozdravljeni. Gre za vodjo prvega senata Evropskega računskega sodišča. Torej, lep pozdrav vam in spremljevalni delegaciji. Gospod Owen je odgovoren za posebno poročilo na temo podnebnih ukrepov v proračunu EU za obdobje 2014-2020. Evropska unija se je sklenila odzvati se na podnebne spremembe z investicijskimi ukrepi v višini vsaj 20 odstotkov proračuna za obdobje 2014-2020. To je najmanj, kar želimo torej nameniti vprašanju podnebnih sprememb. To poročilo ugotavlja, da med drugim na področju kmetijstva in razvoja podeželja ne ugotavljamo pomembnejših ukrepov v prid omejevanja podnebnih sprememb. Prav tako ugotavlja to poročilo, da obstaja tveganje, da bo 20 odstotkov izdatkov v ta namen cilj, ki bo ostal nedosežen. Gospod Wayne Owen bo sedaj natančneje predstavil vsebino tega poročila, potem pa mislim, da bomo lahko zastavili tudi nekaj vprašanj. Naslov je zelo zanimiv. Poraba vsaj enega evra od petih iz proračuna EU za podnebne ukrepe. Torej, eden od petih. To me je všeč in uh, čestitam že za lep naslov. Verjetno bo tudi v nadaljevanju to poročilo zelo zanimivo. No, in še enkrat lepo pozdravljeni tu v naših vrstah in kar takoj vam predajam besedo. Z veseljem vam bomo tudi natančno prisluhnili. Uh, well, many thanks, chair, and thank you. Hvala lepa, predsednik, in hvala lepa vsem članom odbora. Torej, imate tudi prosovnice na zaslonu. Samo je vodja tega poročila, Bertrand Tongi, tukaj na levi in pa še, pa še Katrino Brian. Hvala pa obema za delo na tem poročilu. Prav tako bi se zahvalil Kesti Karilajt, ki je bila tudi pristojna za to revizijo predenje odšla sodišča in postala predsednica Estonija. To poročilo je bilo objavljeno 22. novembra imel sem dober sestanek 8. februarja z komisarjem Kanjetjem um, ter pa s Hoganom ter Mrdosom. Tudi na delno skupini za finančne svetovalce 14. februarja so pozdravili to poročilo in tudi odbor KONT je 28. februarja poslušal to poročilo. Torej bom predstavil to revizijo, ugotovitve in priporočila. Najprej sama revizija. Glavno vprašanje je bilo, ali je ta cilj možen, torej, da se vsaj 20 odstotkov je eh, opračuna, torej porabi za podnebne ukrepe, ali je mogoče to izpolniti in ali bo ta pristop zagotovil dodano vrednost. Torej, 20 odstotkov, to je pomenilo 212 milijard evrov, ki bi jih namenili za podnebne ukrepe v okviru MFF-ja. Med oktobrom 2015 in februarjem 2016 smo opravili obiske na Polskem, tam sem bil, eh, torej glede kohezijske politike in pa SKP. Prav tako smo bili v Nemčiji in pa v Romuniji glede kohezijske politike in pa v Franciji in pa v Španiji glede SKP. Prav tako smo opravili delo na področju obzora 2020, ribištva ter pa programa LIFE na ravni komisije in tukaj mislim, da smo zelo dobro sodelovali. Nismo pa obravnavali škodljivih uh, učinkov, ki so posledica nekaterih sredstev EU, prav tako nismo govorili o nepodnebnih ukrepih. Potem drugi ukrepi, ki so povezani s podnebjem, ampak so zunaj um, tega proračuna, naprimer, ko gre za EIB, tudi to ni bilo v našem področju uporabe. In še nekaj. Uh, nismo pokrili dejanskih sredstev, kajti eh, komisija se tukaj navezuje na načrtovano porabo, torej za leto 2014 in 2020 še vedno nismo imeli vseh podatkov. Torej sedaj pa same ugotovitve. Ambiciozno delo poteka in nasplošno smo dosegli napredek, ampak vendarle obstajajo resna tvegana, torej da ne bomo dosegli ciljev ugotovili smo, da so podnebni ukrepi in pa financirane boljši, um, sploh za IRDF in pa za kohezijski sklad. No, pri kmetijstvu, pri razvoju podeželja in pri ribištvu, ter pa pri ESF-ju, pa nismo um, ugotovili večjega preskoka na podnebne ukrepe in tudi nismo videli, da obstajajo kakšni večji potencijali. Torej, raziskave potekajo, ampak eh, niso niti blizu cilju 35 odstotkov. 17,6 odstotka med letom 2014 in 2016 um, sredstva bilo namenjenih za podnebne ukrepe, komisija je potem ocenila um, to tudi v mestne pregledu in sicer 18,9 odstotka uh, se bo namenilo za podnebne ukrepe v obdobju 2014-2020 in to bo še vedno premalo, torej to še vedno ne bo blizu temu 20 odstotnemu cilju. Ampak to so številke komisije in to vključuje tudi nekatere pretirane ocene. V naši reviziji smo analizirali metodo komisije in smo pokazali, kje se nam zdi, da metodologija ni bila v skladu z mednarodnimi smernicami. Torej, ugotovitve za razvoj podržela, da pa kmetijstvo eh, tukaj smo izračunali 33 milijard evrov manj za podnebne ukrepe. Potem predpostavka glede um, prispevkov iz neposrednih plačil. Iz SKP tukaj ni bilo pravih argumentov, torej ni bilo jasno, zakaj se je komisija zdelo, da bi lahko 20 odstotkov proračuna namenili za um, neozelenitve neposredna plačila, um, s čimer bi lahko prispevali podnebnim spremembam. Torej vemo, da je komisija tudi razmišljala o tem, da bi namenili 10 odstotkov, ne pa 20 odstotkov. Torej, to je načelo konzervativnosti, eh, to je razvila tudi Svetovna banka in če bi torej uveljavili to načelo konzervativnosti, potem bi lahko uporabili eh, to nižjo ceno 10 odstotkov in potem je to nižja številka za 9 milijard evrov. In še nekaj pri razvoju podeželja smo gotovili, da so bile pretirane ocene v višini 24 milijard evrov, kajti komisija je uporabila metodologijo, ki ne razlikuje med različnimi ukrepi, vsaj ne zadosti. Potem imamo še druga podobna vprašanja pri e RDF-ju in pa pri kohezijski politiki. In GD Regio, še en oddelek iz komisije, je opravil tukaj bolj podroben pristop, zato seveda ne želimo pretirano birokratskega pristopa nasplošno nismo ugotovili večjih kvalitativnih sprememb pri porabi SKP, sploh ko gre za um, finančno znatne ukrepe. Ampak smo pa zaznali nekaj primerov bolj ciljno smernega pristopa in pa boljših praks. Naprimer, pri zasnovi nekaterih ukrepov na področju gozdarstva v vseh treh regijah, um, kjer smo obiskali, smo to videli. Torej, da se naprimer um, poveča shranjevanje in zasemanje oglika. Enako velja tudi za zasnovo um, agrookoljskih ukrepov, naprimer v Andaluziji, kjer je veliko erozije tal in to je um, tudi um, vplivalo na proizvodno oliv. Potem še Ron Alp regija, naprimer proizvodna um, energije iz odpadkov. Um, Tukaj vidim, naprimer, da veliko energije pride iz odpadkov. Še vedno je sicer čas, da napravimo spremembo v naslednjem MFF-ju, eh, tako količinsko kot kvalitativno, GD Agri bi lahko pospešil racionalizacijo teh ukrepov, tako da bi sprejeli ali pa prilagodili trenutne ukrepe. Lahko bi uporabili umestni pregled, da bi napravili nekatere spremembe v naslednjih letih do leta 2020. In prav tako bi lahko uporabili tudi pristopu posvetovanja glede prihodnosti SKP. Komisar Hogan je začel s tem posvetovanjem, zato da bi se bolje pripravljal na prihodnost. Kmetijstvo in razvoj podeželja niste bili edini področji, kjer bi lahko storili več, naprimer raziskave ali pa vzore 2020. Um, tudi tukaj um, nismo dosegli tega cela 35 odstotkov. Po drugi strani pa pri Evropskem regionalnem skladu in pa pri kohezijskem skladu smo gotovili, da um, se je zgodil preskok na podnebne ukrepe, torej najprej več denarja od 12 odstotkov do 21 odstotkov v trenutnem MFF-ju, glede na prejšnji MFF in potem še večja osredotočenost, naprimer v Nemčiji, na Polskem in pa v Romuniji, smo gotovili, da se več porabi za ukrepe, ki imajo 100 odstotno um, koncentracijo na podnebne uh, spremembe. Ampak v ESF-ju pa imamo programe, um, ki niso uh, namenjeni podnebnim spremembam, samo 1,5 odstotka od um, 83 milijard, um, ki so na voljo, je bilo namenjenih podnebnim ukrepom. Torej, sedaj imamo še teh um, sedem priporočil, to vidite na prosovnici. Kot prvo, um, robustna večletna konsolidacija, tekom več let, torej potem celostni okvir poročanja, če želimo gotoviti, kakšne bodo potrebe, moramo to eh, napraviti na ustrezen način. Potem enako tudi razvoj podeželja, tukaj smo gotovili nekatere pretirane ocene, to moramo popraviti. Potem naprej akcijski načrti, ti moramo pripraviti za področja, kjer nismo napravili zadosti napredka. Potem dejanska poraba in pa rezultati, vse to moramo bolj podrobno spremljati. In še ko gre za izkoriščene potencijalne priložnosti, tukaj moramo zagotoviti dejanski preskok na podnebne ukrepe. Hvala lepa za pozornost. Zaprosimo v tej hvili do pitanj. Tako zdaj prehajamo na vprašanja poslanki in poslancev. Kot prvi, gospod Agnew. <laughs> Well, you know, sub... Hvala, kot veste, mi je ta tema res pri srcu. No, kot tukaj vidimo, EU lahko porabi torej 30 milijard evrov na leto, zato da bi izboljšali vreme po svetu, tako da bi torej uh, zmanjšali izpustov glika v Evropski uniji. To je veliko denarja, ampak obenem pa vlagamo v transportno infrastrukturo, v ceste, letališča, v tvornjake, um, torej v letala. In to v bistvu gre v čisto drugo smer. Oni bodo pa kurili torej, to gorivo, izpuščali CO2 in ne vem kaj še vse. Torej, vse to, gledajte, saj ni treba porabiti sredstva, da ljudem rečeš, da ne nehajo potovati ali pa nehajo kmetovati. Samo tako boš dejansko v praksi znižal izpuste, če misliš, da se bo kaj spremenilo. Glejte, um, ampak ne, ali bomo kar rekli ljudem, da ne smijo biti aktivni. Potem prej do povdne smo govorili o vzhodni Nemčiji, nekateri materijali ne, ne bili zadosti dobri za uporabo. Torej, apnenec, naprimer, se nekje ne more uporabljati, to bi morali potem prevažati na tisoče kilometrov daleč in um, to pomeni torej več stroškov in pa več transporta. Potem um, GSO, polščine, tudi s tem, da bi lahko zmanjšali izpuste. Ja, gledajte, omenili ste gospodarstvo, ampak gospodarstvo ni v pristojnosti Evropske unije, to sem že večkrat povedal. Ampak kar neko, nekdo vedno predpostavlja, da to je pristojnost Evropske unije, pa ni. Pa še nekaj, nekje pa lahko porabili sredstva, na bolj smotren način in to je povezano s podnebjem. Um, na vsake toliko časa imamo veliko težja in zaradi človeške dejavnosti smo videli, da je vedno več podežela pozidanega, veliko je cementa, tudi tam, kjer ni treba, ampak gledajte, zaradi človeške dejavnosti je tudi več poplav. To ni rezultat um, več dežja, ampak je stvar v tem, da je tam več cementa, potem so posledično tukaj poplave. Kako porabiti ta denar, tako da se naprimer um, postavi jeze oziroma okope, tako bomo lahko popravili to škodo za okolje. No, potem še nekaj. In v poročilu je govora o tem, namreč ni povezave med torej tem ciljem uh, eh, 30 milijard uh, na eni strani in pa potem dejanski učinki za izpuste CO2. Ni prave povezave. Kako bomo potem dokazali, da ste dejansko dobro porabili teh 30 milijard evrov? Hvala. Tak, teraz eh, dziękujemy panu posłowi Agni. Chwała lepa, gospod Agniu. Jeszcze kto? Gospod Heusling. Ja, äh, Hvala. Samo zato sem se javil, da Agnew ne bo edini, ki bo spregovoril danes popovdne v tej razpravi. Äh, no, želel bi, da bi slišali preko uh, rokavskega preliva to, ta smeh, ampak ne vem, mogoče bi v Združenem kraljestvu porabili ta sredstva nekoliko drugače. Ampak, eh, gospod Agnew, ne mešajte se v to naše delo sedaj. In sedaj govoričiti o podnebnih spremembah eh, je z vaše strani zelo neverodostojno, eh, zato ker vi ne verjamete v podnebne spremembe. No, sam menim, da bi se resnično morali osredotočiti pri porabi denarja denar se resnično uh, rabi v včasih si med seboj ne uh, nasprotujoče namene. Naslednja tema je bioplin. Ko gre za kmetijstvo, je treba, ko gre za podnebne spremembe, resnično govoriti o tem, kako bomo uh, preostanke uh, Eh, v, iz kmetijstva uporabili v praksi. Recimo, ne vem, ostanki eh, koruznih eh, stebel in nekaterih drugih sekundarnih solovin. Te bi morali bolj uporabljati za proizvodnjo energije v kmetijstvu. No, ampak Evropska unija tega energetskega potencijala iz kmetijstva ne ocenjuje realno. Zelo visoka so pričakovanja, ampak realno se bistveno manj lahko naredi in se naredi. Tudi palmovo olje. Imeli smo pred eh, nekaj časa zelo aktivno razpravo o tem, kako bi lahko palmovo olje uporabljali za zelo učinkovito proizvodnjo energije, pa to morda niti ni res. Treba je torej natančno razmisliti o tem, kaj vse so ukrepi, ki imajo eh, nalepko eh, boj proti podnebnim spremembam. In treba je preveriti zlasti ukrepe v drugem stebru. Pani posel Neuchel. Hvala, gospod Neuchel. Hvala. Hvala tudi našemu gostu za predstavitev. V zvezi s sedmo točko v poročilu imamo vprašanje. Če bi res potrebovali akcijski načrt, če bi prišlo do akcijskega načrta, me zanima, katere so tri najbolj pomembne točke povezane z kmetijstvom, ki bi jih bilo v akcijski načrt treba vključiti. Morda bi nam povedali, kaj ste imeli v mislih, če že govorite o morebitni potrebi po akcijskem načrtu. Potem deseta točka. V kolikšni meri menite, da je komisija sposobna ugotoviti, koliko denarja resnično porabimo za uh, varovanje okolja? In tretje vprašanje. Največje področje financiranja v kmetijstvu so neposredna plačila. Ali bi z spremembami pri neposrednih plačilih lahko kaj dosegli po vašem mnenju? Recimo, namesto, da bi eh, spodbujali, izplačevali plačila glede na kmetijsko površino, ali ne bi izplačevali teh plačil glede na ukrepe, ki varujejo podnebje? Gospa McGuinness. Hvala, predsednik. In hvala lepa avtorem poročila. Ja, nekaj me je zanimalo. Najprej to strokovno znanje. Neposredna plačila niso bila namenjena um, podnebnim ukrepom. Bili ste kritični, um, torej glede neposrednih plačil na splošno. Bi lahko povedali, kakšno je vaše stališče s tem v zvezi. Potem priporočila. Veliko jih je, um, so v redu, ampak niso pa specifična. Bi lahko bili bolj konkretni. Torej, če bomo šli sedaj na pot kmetijski politiki, ki bo bolj prijazna za okolje, kako bi to storili? Potem še nekaj. Mislim, da ste nekoliko nepošteni glede že opravljenega dela, dela, ki poteka v državah, članicah, glede podnebja. Preden sem prišla v parlament, so naše raziskovalne službe na iskam eh, preiskovalne, na primer, emisije eh, iz Gvadoreje, eh, Živinoreje in so poskušali tukaj nekaj narediti. Številne kmetije so tudi, na primer, začeli izvajati tehnologijo, da bi naprimer, se bolj učinkovito znebili gnojili in podobno, gospodarili z gnojili. Mislim, da ste pretirano ostri, niste upoštevali pozitivnega dela v državah članicah. Kmetje so marsikaj naredili. In tukaj ne gre samo za podnebne ukrepe kot take, gre nasplošno za bolj učinkovito, smotrno kmetijstvo. Zato mislim, da bi lahko spremenili terminologijo, kajti veliko kmetov bo želelo biti bolj učinkovitih, produktivnih torej da bi porabili manj sredstev in da bolj učinkovito proizvajajo. In morda to ni podnebni ukrep kot tak, ampak je pa to vendarle v tej smeri. Torej več specifičnih predlogov, prosim. Pan posel Rope. Gospod Rope. Hvala, gospod predsednik. In hvala lepa za to predstavitev. To je zelo specifično vprašanje in kar veliko se s tem ukvarjamo. Nažalost, nimamo še zadosti podnebnih ukrepov, da bi dejansko dosegli zastavljene cilje. Torej, in za Evropsko unijo, in za svet na splošno. Rekel bi, da še nismo izkoristili celotnega potencijala vseh teh ukrepov, ki jih že imamo tukaj. Nekateri ukrepi so res precej dragi, ampak vseeno imamo naprimer enotni trg v Evropsko uniji, ampak vemo, da obstajajo velike razlike med severom in jugom, vzhodom in zahodom. In še, pomoč za kmete je tudi zelo različna, glede na številne dejavnike. Naprimer, neposredna plačila, ta so lahko 4-5 krat nižja um, za nekatera območja napram drugim območjem, ampak vsi kmetje po Evropsko uniji morajo izpolniti iste zahteve. Kaj to pomeni? Življenje za nekatere je lažje in teže za druge. In torej nekateri kmetje res težko izpolnijo vse zahteve, kajti morajo vlagati veliko sredstev, vse prihodek morajo uložiti naprej. Vse, kar dobijo od neposrednih plačil, morajo naprej investirati samo zato, da izpolnijo zahteve. Kajti, naprimer, na vzhodu so nekatere cene za prodajo precej niže kot pa na zahodu. Kaj mislite o vsem tem? Ali se tukaj da kaj narediti? Sploh, če pomislim naprimer na podnebne ukrepe, ali bi si lahko domislili kakšnega bolj poštenega načina podpore kmetom? Ali bi bil lahko sistem bolj centraliziran, ali naj nadaljujemo z neposrednimi plačili, ali pa naj ga bolj decentraliziramo, kar pomeni, da bi bolj izkoristili drugi stebr. Ko kmetje skupaj z organi pa partnerji sami lahko odločajo, kaj bi počeli, s čim bi se ukvarjali, in bi obenem tudi že naprej vedeli, koliko sredstev bodo dobili kot podporo. To se morda zdi pametno. In še nekaj. Opazil sem, da plačila iz razvoja podeželja so se zniževala po 3 odstotke, 2 odstotka vsako leto. Čeprav se zdi, da je na splošno proračun isti, ampak torej pravite, da se več sredstev namenja za podnebne ukrepe. Kako torej lahko pričakujemo od naših kmetov, da bodo izpolnili vse te zahteve v zvezi z podnebjem, ko pa vidimo, da so cene na trgu vedno niže. To vidimo marsikje po celotnem kmetijskem sektoru, v živinoreji, um, pri mlekarjih in podobno. Torej, mislite, um, ali mislite, da bi, da bi potrebovali bolj celosten pristop? Agriju. Agnew. Hvala lepa za besedo še enkrat. Res moral sem se odzvati, kajti Martin Hosling me je neposredno omenil in je rekel, pa zakaj ne bo gospod Agnew sploh zaskrbljen, Brexit uh, je tu, mi bomo odšli. Torej, gledajte, 30 milijard evrov na leto, zato da bi izboljšali vreme po svetu. Gledajte, eh, Britanski davkoplačevalci bodo namenili kar veliko teh sredstev. Sam sem tukaj, da jih predstavljam in če se vrnem na star moto, Torej, um, če nimamo svojih predstavnikov, potem tudi ne bomo plačevali davko, kot so včasih rekli v ZDA. Ja, dank, Hvala, predsednik. Hvala tudi našemu gostu za poročilo. Kolegice in kolegi vedo, da sem tudi sam zelo skeptičen, kar zadeva eh, podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek. Lahko se pogovarjamo o različnih eh, znanstvenih eh, ugotovitvah, uh, o tem. Nekatere študije pravijo, da so med leti 1100 in 1200 tudi imeli v Evropi zelo toplo obdobje, da takrat eh, so marca ne samo cvetele češnje, temveč eh, da so jih lahko že ubirali in podobno. Drugo vprašanje. Ali računsko sodišče se strinja s tem, da 30 milijard evrov porabimo za izboljšanje podnebja. Sinoči pa sem videl po drugi strani eno poročilo, ko eh, sekre, generalni sekretar Združenih narodov, ki je govoril o eh, lakoti v Severni Afriki, omenil tudi to, da 4 milijarde, ki bi bile potrebne samo za to, da bi rešili 20 mil, eh, milijonov ljudi, ljudje niso pripravljeni eh, izdati. Torej, sedaj primerjajmo 30 milijard za podnebje in 4 milijarde za reševanje 20 milijonov ljudi. Najlepša hvala. Ne vidim več drugih prošenj za besedo strani poslank in poslancev. V tem primeru torej predlagam, če se avtori lahko odzovejo na vse komentarje oziroma vprašanja. Izvolite. Well, thank you very much, Chair, and thank you very much to the several... Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslancem za vprašanja in pripombe. Res je bilo lepo slišati vsa ta vprašanja. To so pomembne stvari. Torej, bom poskušal odgovoriti na ta vprašanja. Kot prvo, gospod eh, Egnjo, vaše vprašanje in tudi to, kar je povedal gospod eh, Des na koncu. Podobne vprašanje smo slišali. Torej, gospod Egnjo, dejali ste, da EU je pripravljena porabiti 30 milijard za izboljšanje vremena. No, gledajte, se ne zavedam kakšnih takšnih projektov EU, da bi izboljševali vreme. Se ne želim zasmehovati vaših pripomb, ampak ne vem, da bi izboljševali vreme kaj ste mislili. Potem naprej, omenili ste preostanek proračuna EU, torej ne podnebne ukrepe, naprimer transportna infrastruktura in podobno. Torej, pri reviziji moramo vedeti, kaj smo sploh pregledali in če se niste, kakšno torej področje porabe. In prej sem pri proslovnici povedal zelo jasno, da ne podnebnih ukrepov um, nismo revidirali uh, pri tej reviziji, torej nismo proučili drugih 80 odstotkov, kar vključuje marsikaj, eh, tudi transportno infrastrukturo in podobno. No, ampak če vas zanimajo vse te zadeve, potem pa pojdite na našo spetno stran in tam boste našli veliko poročil, eh, drugih klasičnih poročil eh, kot to. Naprimer, pred par leti smo objavili poročilo z naslovom regionalna letališča, um, nesmotrna poraba sredstev. Uh, sploh naprimer v katerih južnoevropskih državah smo gotovili takšne trende. Um, to je bilo tudi povezano s recesijo po letu 2008, torej regionalna letališča so bila takrat približno zgrajena in potem se je skazalo, da tam ni bilo veliko letal, uh, ki bi letela. Potem, ko so bila letališča zgrajena, jasno je bilo, da to ni bilo rentabilno in um, da cilji niso bili doseženi. To je odgovor na vaše vprašanje, ampak ja, omenil sem neko drugo poročilo. Vem, kaj želite povedati. Ja, seveda, potrebujemo ustrezen nadzor. Tudi um, emisije iz transporta moramo nadzorovati, tudi glede boja proti podnebnim spremembam. To vedno počne tudi komisija in države članice. Potem naprej. Omenili ste, da je velik problem. Uh, preveč dežja, da je tega vedno več nasplošno in da to pomeni poplave in da potem, um, kot ste dejali, da je veliko betona posod um, po različnih um, območjih. Glede, mi smo neodvisno računsko sodišče in smo tudi gotovili, da so ta vprašanja glede poplav zelo resna. To velja za veliko um, držav v Evropske unije. Ker ti, ja, res je, vedno več poplav v zadnjih letih. To je res. In veliko znanstvenikov pravi, da je to povezano s podnebnimi spremembami. In ravno smo začeli s posebnim poročilom, kjer bi obravnavali EU sredstva za to področje. In tudi sam um, sodelujem pri tem poročilu, Vetron pa v bistvu uh, vodi to revizijo, uh, zato se lahko o tem še pogovorimo v prihodnosti. Torej, ta revizija glede poplav um, je v teku in mislim, da bomo po kakšnih, ne vem, 13 mesecih uh, objavili to poročilo. Torej nekje po leti 2018 ne bi pripravili to poročilo. Potem naprej ste omenili, da tukaj ni veliko dokazov, da bi komisija ocenila dejanski učinek porabljenih sredstev za izpuste toplogrednih plinov. Ja, imate prav. To smo tudi povedali v poročilu. Namreč rekli smo, da bi se radi osredotočili na to racionalizacijo uporabe sredstev. Težko je ponotiti ali pa racionalizirati ta sredstva. Težko je tudi ugotoviti točno, zakaj gre. Um, ampak dobro bilo, da bi v prihodnosti komisija govorila ne o načrtovanem investiranju, ampak o dejanskem in potem, da bi prišli do bolj konkretnih rezultatov. To velja tudi za podnebne ukrepe, naprimer. Gotovo um, je to relevantno. In upam, da sem tudi odgovoril na vprašanje gospoda Desa. Sedaj pa še par drugih komentarjev. Sedaj se ne bi zapletal v razpravo o tem, ali podnebne spremembe obstajajo. Ampak včeraj ste govorili o dokumentu oziroma študiji glede rezultatov podnebnih sprememb za EU kmetijstvo in ta zbor je naročil to študijo, če se prav spomnim, govorili ste o človeških um, vzrokih um, na strani 17, torej piše, več kot polovica uh, dviga poprečja temperature od leta uh, 1951 do 2010 je rezultat um, antropogenih uh, emisij, torej emisij, ki nastanejo zaradi človekove dejavnosti. Torej, večina znanstvene skupnosti se strinja um, s takšnim pristopom in veliko študij gre v podobno smer. Ampak mislim, da nima smisla, da se sedaj zapletemo to razpravo. Naše poročilo govori o čem drugem. Sedaj pa gospod Heusling. Ali komisija sešteva stvari ustrezno? Govorili ste o nemški koruzi, o uporabi koruze za proizvodnjo biogoriv. Ja, to je zelo pomembna točka. Ehm, Kaj ti tukaj gre za povezavo z finančnimi zavezami, ki jih je Evropska unija dala. Evropski voditelji so se zavezali, da bodo eh, vsak evro iz, od petih porabili za te namene. In mislim, da je to zelo dobro za nas revizorje, kajti sedaj samo vse številke delimo z eh, pet ali z ena in ugotovimo, kakšne so te zaveze v praksi. Vsekakor spremljanje, poročanje in verifikacija emisij toplogrednih plinov je potrebna ne samo zaveze glede eh, finančnih sredstev, ki naj bi jih porabili za vse, boj proti podnebnim spremembam. Trenutno številke, ki, se, eh, ki pomenijo porabo, natančno preverjamo. Tudi posebno poročilo bo naše sodišče pripravilo o biogorivih. In tukaj bomo nekaj rekli v tem poročilu o zgodovini opravljenih meritev, ugotavljanja dejanskih številk in tako naprej. Gospa Nil, hvala za vaše vprašanje. Kakšne ukrepe mislite, da bi jaz predlagal? Mislim, da je kmetijstvo in razvoj podeželja nekaj, eh, kjer bi morali doseči in lahko dosegli boljše rezultate. O tem je tudi komisar Hogan pred nekaj časa spregovoril. Akcijski načrti, ki so sedaj v tem uh, večletnem finančnem okviru, torej v MFF-u, predvideni so dobri. Komisija je nekatere akcijske načrte tudi pripravila, naprimer imamo akcijski načrt o raziskavah in inovacijah. DG Agri mislim, da nima takšnega akcijskega načrta, ampak morda bo komisija o tem razmislila. Vprašali ste me, če bi pripravili akcijski načrt, kaj bi vanj predlagal, da ga vključijo. No, v mojem poročilu sem nekaj o tem povedal. Jaz kot eh, revizor ne morem vplivati na oblikovanje politike, to ste vi tisti in je svet, ki lahko delate, ampak nekaj koristnih predlogov je v študiji, o kateri ste včeraj popovdne razpravljali, ko gre za vpliv kmetijstva na podnebje in obratno. Naprimer, morali bi morda bolj zavezojoče predvideti, ukrepe na področju usposabljanja kmetov, izmenjave dobrih praks, tako da bodo kmetovalci zavezani k temu, da sledijo takšnim programom in na tej podlagi bodo lahko izboljšali svoje delo, svoje prakse. Naslednje vprašanje. Ali bi lahko kmetijstvo povezali bolj s plačili, ki v prihodnje, ki bodo bolj odvisna od prispevka posameznega kmeta k varovanju podnebja. Eh, komisar Hogan je pred 14 dnevi rekel, da je treba več narediti, podpirati kmet, kmete bolj eh, v smeri njihovega prihodnjega prispevka k varovanju okolja in boju proti podnebnim spremembam. To očitno komisija že razmišlja o tem. In v okviru posvetovanj, ki trenutno potekajo v okviru komisije o prihodnosti SKP-ja, bodo verjetno eh, gospod Hogan in njegovi sodelavci začeli razmišljati o tem, kako čim bolj spodbuditi kmetovalce, da sprejemajo ukrepe, metode, prakse, ki so eh, namenjene o hranjenju okolja. Tudi publikacija o ozelenjevanju, ki bo letos išla, bo, mislim, da nekaj o tem lahko povedala. Gospa McGinnis je naslednja. Žal mi je, če ste razumeli, da sem brezupno negativen. Veste, za računovodje in za revizorje dosti krat ljudje pravijo, ah, oh, kašni negativci ste. Ampak eh, sam si nisem želel to biti enostavno pač je, če opravljate revizijo skladnosti in ugotovite, da gre za veliko, visoko stopnjo neskladnosti pri izdatkih in pri porabi, pač morate to m, povedati. Ta fotografija obrata za proizvodnjo metana v Franciji je tak optimističen primer. Tudi energetska učinkovitost, novi razvoj, in tako naprej, je nekaj, kar smo opazili, ko smo bili v Bukarešti in si ogledali enega od stanovanjskih eh, blokov, ki so ga pred nedavnim zgradili, ki je energetsko zelo učinkovit. Torej obstajajo negativne ugotovitve, ampak obstajajo tudi optimistične, pozitivne ugotovitve. Potem recimo zelo dobre prakse smo ugotovili, obstajajo v Španiji, v Andaluziji in na Polskem, ko gre za pogozdovanje. Rekli ste, da smo kritični do direktnih neposrednih plačil. No, mi se nismo s tem natančno ukvarjali. Ugotovili smo samo, da so neposredna plačila precenjena v drugem eh, stebrju kjer je 9 milijonov, se nam zdi, da je to previsoka številka v primerjavi z prvim, kjer je na voljo samo 2, milijona, 2, 2 eh, milijardi evrov. Gospod Rope, rekli ste, da je veliko eh, zahtev in težav pri kmetih, ko gre za skladnost eh, v letnem poročilu o skladnosti in posebnih eh, poročilih eh, naše sodišče že leta in leta povdarja, da je preveč zakonodaje, preveč zapletenih eh, določb v zakonskih aktih. In ne vem, morda je, ste tudi vi parlamentarci včasih krivi za to, ker zahtevate posebno obravnavo kmetovalcev, potem pa se skupaj, ko gre za sprejemanje zakonodaje, preveč zapletete. Komisija že dela na vključevanju konkretnih ukrepov za varovanje podnebja v, v eh, druge politike, v vse politike, kjer se to da narediti. V naslednjem eh, MFF-u bo to verjetno bolj eh, ustrezno. Treba je seveda videti, kako eh, porabo narediti bolj učinkovito, ne da bi vse skupaj še bolj zapletli. In mislim, da je tukaj treba razmišljati o cele vrsti kazalnikov, ki bodo bolj uporabni v praksi, namesto da bo vse skupaj postalo bolj zapleteno. Ne pravim, da se stvari ne da poenostaviti. Da se to, ampak vsi se morajo, ki so vključeni v to nekoliko bolj racionalno obnašati. Upal, da sem večino vaših vprašanj in pripomb pa obdelal. Če sem kaj pomembnega izpustil, pa se vam opravičujem. Could I add one other thing while I have the... Dodal bi še nekaj. Hvala sekretarjatu, da me je spomnil na to. Če se vam to posebno poročilo in današnja razprava zdita koristne, Potem je senat, prvi senat eh, računskega sodišča, ki je odgovoren za revidiranje eh, trajnostne rabe naravnih virov, izdal posebno poročilo, ki je relevantno tudi za vas, ki vam bo morda koristilo. Še pet takšnih poročil bomo objavili letos. Vem, da zaradi omejitve časa ne morete se obdelati. Eno poročilo je o sistemu eh, organov certificiranja, ko gre za nadzor nad izdatki, to bo sredi maja objavljeno, potem poročilo o mladih eh, kmetih, junija ali julija bomo objavili to poročilo, potem poročilo o programiranju eh, razvoja podeželja, v oktobru bomo to izdali, potem poročilo o osnovnih plačilnih schemah, nekje konec oktobra. In še eno poročilo, ki je morda najbolj zanimivo za vas, o ozelenitvi. Konec leta nekje bo računsko sodišče izdalo to poročilo. Različni kolegi in kolegice so odgovorni za vse te zadeve. Potem imamo tudi poročilo o eh, klimatskih spremembah in eh, vplivu na eh, oblikovanje krajine oziroma krajinarstvo. No, to so poročila, ki jih kot eh, objektivno, neodvisno telo eh, izdajamo in morda vam bodo pri nadaljnih razmišljanjih in razpravah ta koristna. Pan Posupič. Hvala lepa. Želi še kdo izmed poslank ali poslancev besedo? Gospa Meginas, izvolite. Thank you. Hvala za to, da ste nam našteli poročila, ki jih boste še objavili to, ta so za nas zanimiva. Mene, naprimer, zlasti mladi kmetje zanimajo. Kajti želela bi ugotoviti, da ali to, kar smo vključili v zvezi z njimi v reformo SKP-ja, deluje ali ne. Potem mislim, da se bomo eh, morali začeti bolj eh, neposredno ukvarjati z eh, pristopi, ki jih revizori uporabljate. In morda to ne bo slabo niti da za gospoda Agnija. Dobro, hvala lepa. S tem torej zaključujemo z razpravo o tej temi. Hvala lepa za vašo prisotnost. Hvala lepa predsedniku prvega senata in pa tudi vašim sodelavcem. To sodelovanje mislim, da teče vse bolje in eh, mislim, da je vsekakor koristno obravnavati vaše analize in dokumente, ki so izredno zanimivi. Torej, prehajamo na naslednjo točko, točka 10. Zelo pogosto se obračamo na komisijo glede informacij gospoda Hojslinga v zvezi z trialogom. Torej, kje stojimo, kakšni so problemi in to so razprave, ki smo jih tudi imeli na sestanku koordinatorjev. In mislim, da bo najbolje, če kar poročevalec zadevo predstavi, gospod Hojsling, izvolite, beseda je vaša, z veseljem pričakujemo informacije. Ja, vodica, fin dag. Hvala, predsednik. Danes dopovdne smo že eno uro razpravljali o tej temi na sestanku koordinatorjev. No, ampak nekaj kolegic in kolegov tam ni bilo. Naj vam povem, da mislim, da se bližamo končni fazi teh trialogov. Zadnja dva trialoga v času malteškega predsedstva nista bila ne vem kako produktivna, to že moram povedati. Malteško Predsedstvo namreč vztraja na mandatu sveta, vendar kot parlament smo jim jasno povezali, da je eh, trialog trialog in da je predsedstvo samo eden od teh eh, treh eh, subjektov. No, mandat so sedaj od sveta dobili na podlagi bilateralnih pogovorov, potem ko je tudi komisar rekel, da želi kmalo dobiti nek rezultat, pa smo videli, da je treba spremeniti delovno metodo. Potem je prišlo do cele vrste sestankov, da bi prišli do kompromisov, ki so potrebni za, kot priprava za trialoge. Štiri stvari so še vedno bistvene, ki jih je treba doreči upam, da smo prišli blizu konca. Najprej proizvodnja glede na rabo tal, potem eh, rastlinjaki, druga tema, uporaba rastlinjakov. To, kar smo mi predlagali eh, svetu, upamo, da bodo sprejeli, namreč, da so izjeme, eh, da veljajo samo za šest eh, severnih nordijskih držav. To so baltske države Finska, Švedska, pa tudi Danska, ki bodo imele možnost izjeme še naprej, da bodo lahko še naprej delali v zvezi z rastlinjaki drugače kot mi. No, potem se bo treba še odločiti, kakšen bo delež peletov v eh, zemlji, ki jo uporabljajo. Ampak, kot pravim, upam, da se bomo dogovorili k malu in upam tudi, da bomo eh, severne članice Evropske unije lahko zadovoljili z dogovorom. Ko gre za prenehanje veljavnosti odobritev za izjeme, to je naslednja tema, tukaj smo se nekako približali svet je izrazil najprej eh, bojazen, da bo to povezano na, z podatkovno bazo. To bi ustvarilo neko novo birokracijo, dodatno breme, ampak eh, mi smo jih pomirjali, da eh, to nikakor ne bo tako potekalo. Ko gre na primer za semenski material, to vse skupaj že dobro deluje v nekaterih državah članicah. Mislim, da je sedaj tudi že svet ugotovil, da je treba najti rešitev. Ko gre za uporabo semenskega materijala, sicer lahko rečemo, ja, te odobritve bodo veljale do leta 2020 ali 2025, potem bodo prenehale veljati in bomo začeli potem razpravljati o drugih zadevah. Potem podatkovna baza za bio živali. Te je nekako treba vključiti v podatkovne sisteme. No, dolgoročno bo treba najti rešitev za tako imenovane bio živali in njihovo rejo. Pri kokoših, naprimer, uporabljajo nekatere države članice tako imenovane ekološke kokoši, druge pa ne. Potem semenski material, naslednja tema. To je povezano s prejšnjo temo. Kot parlament smo tukaj rekli, da potrebujemo ustrezne določbe za urejanje ekološkega semenskega materijala. Sedaj je treba ekološkemu sektorju dati možnost, da napreduje. Tukaj gre za celo vrsto različnih eh, tipov materijala. In komisija je tukaj imela nekaj težav, ko smo prišli na dan s tem predlogom. Eh, neke vrste politično izjavo je rekla komisija, da bo eh, dala v zvezi z tem ekološkim genskim oziroma semenskim materialom. Vsekakor pa hočemo, da bo vse skupaj šlo v pravo smer tako, tako da bomo rekli, pri uh, semenskem materialu potrebujemo konkretno, bolj specifično zakonodajo. Najbolj delikatno vprašanje je bilo vprašanje menjih vrednosti. Tukaj se pri neformalnih uh, srečanjih eh, opazi, da morda bo se bo svet približal našemu stališču, čeprav na uradnih sestankih ne popuščajo. Treba se vprašati, kakšen je delež eh, nesprejemljivih eh, substanc, nečistoč, tako da bomo morda kasneje, ko bomo točno vedeli, o čem govorimo, zaenkrat velja neke vrste megla tukaj. Eni pravijo, ja, to ne velja za ekološke proizvode, drugi da. Da bomo torej iz te megle našli neko pragmatično rešitev. In še zadnja stvar. Nekaj, kar je odločilnega pomena za nas. Če hočemo zaostriti nadzor, in mislim, da to je namen vseh, ki v tem trialogu sodelujemo, treba je nadzor zaostriti, kajti obstajajo vrzeli, ampak če hočemo to narediti, moramo tudi vse zmogljivosti zagotoviti za strožje kontrole. Nič nam ne bo pomagalo, če bomo imeli strožje nadzor oziroma inšpekcijske kontrole, pa ne bomo imeli ne ljudi, ne denarja, ne infrastrukture za to. Komisija bo tukaj pač morala predvideti drugačen postopek. Celo vrsto incidentov poznamo, v katerih se poroča na podlagi takšnega nadzora, pa se nič ne zgodi. Nadzor mora biti boljši, bolj učinkovit in to je pač temelj za ekološko kmetijsko pridelavo. In na tem področju še vedno čakamo na odgovor komisije, kako lahko to situacijo izboljšamo. To je nakratko za enkrat vse še dva trialoga bomo imeli, 3. maja bo prvi in 31. maja bo drugi. Na sestanku koordinatorjev smo tudi se dogovorili, da bomo prioritete te, pri teh eh, trialogih zlasti komisarju, pa tudi svetu ponovno predstavili. No, ne bi želel, da z novim predsedstvom eh, eh, sveta moramo začeti znova z temi pogajanji. Ne vem, če je to v interesu nas, pa tudi ne v njih. Sedaj moramo uspeti in prepričan sem, da to, kar bomo dobili, oziroma to, kar želimo, je predsedstvo sveta sedaj končno le razumelo in si bo prizadevalo uh, doseči cilj brez vsakega rezultata ostati bi bilo zelo slabo. Zakonodajo je treba lizbonizirati, tega do sedaj še nismo naredili, ne moremo sedaj leta in leta čakati, da kot parlament dobimo to uredbo ekološki pridelavi. Torej upam, da bomo na koncu le uspeli. Posvolite. Hvala lepa, poslanec Lic. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za izčrpno poročilo. Kot eh, poročevalci v Senci smo včeraj dobili izčrpno poročilo tudi o stanju pogajanj in tudi o tem, kaj se je zgodilo zdaj po tem zadnjem trialogu. Tako da imamo zdaj informacijo o dogodkih v zadnjih tednih. Ta zadnji trialog se je tudi meni zdel nekako podoben kot kolego Hojzlingu, namreč eh, napredek je bil dokaj pičev in eh, predsedstvo se je zdaj vendarle uspelo premakniti v skupinah za formulacijo besedil mislim, da se nekako bližamo nekim kompromisom in sem zadržan optimist, glede eh, tega, da bi morda vendarle pod malteškim predsedstvom uspeli priti do zaključka te zgodbe in če pogledamo dogodke v zadnjih tednih, mislim, da bomo na koncu morda lahko rekli, da smo dosegli neko novo dodano vrednost in da ta nova ureditev ekološke predelave oziroma označevanje ekoloških proizvodov prinaša tudi dodano vrednost biokmetom. Gospod Takula, hvala lepa, gospod predsednik, eh, kolegice in kolegi. Žal moram še enkrat vrednosti izpostaviti vprašanje nordijskih biorastlinjakov. Morda ravno zato, ker sam prihajam iz tega dela sveta. No, danes se vračam domov na Laponsko, kjer imamo še vedno več kot meter snega. Takšno je pač stanje tam. No, kot veste, biokmeti na Finskem eh, že predolgo doživljajo negotove razmere, saj eh, njihovo poslovanje ogrožajo politični predlogi iz eh, našega zbora. Zahvaljujem se gospodu Hojzdingu, poročevalcu v Senci in komisiji za to, da so poiskali neko osnovo za kompromisno rešitev, ki temelji na pravni omembi nordijskega območja A, s čimer bi omogočili izjemo za nadaljevanje ekološke predelave v toplih gredah. Ampak pri cilju še nismo, kajti predlog komisije vsebuje velikanski problem. Komisija predlaga, da morajo biti namenske grede v teh eh, rastlinjakih uporabljati 800 odstotkov zemlje za biološko predelavo. V našem primeru uporabljamo večino zemlje zemlje, prve kvalitete, ki eh, je uporabna tudi v krožnem eh, gospodarstvu. Takšne zemlje ne najdemo posod in zato jo pripeljamo tudi z drugih koncev države. Če bi na ta način omejili pridelavo, bi v številnih primerjih pri nas na severu eh, ustavili in onemogočili biološko pridelavo. Torej, gospod Hojzlin, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, upam, da boste to vprašanje lahko upoštevali v trialogih, namreč biološka, ekološka pridelava v toplih gredah se lahko, se mora nadaljevati v severnih deželah. Mislim, da nihče ne bi bil za to, da se to konča, konec konca je to tudi proti samim načelom skupne kmetijske politike. Hvala. Ganz herzlichen Dank. Sie haben mich zwar mit meinem Namen aufgerufen, aber ich möchte gern als. Hvala lepa. Ja, sicer ste me eh, dali besedo kot Marej Danhol, ampak govorim v imenu Erika Andrijoja, ki ga danes žal tu ne more biti. Eh, zapisal mi je svoje eh, stališče, ki bom tu hm, predstavila. Gre za kompleksno poročilo, ki eh, upošteva vse vidike kmetijstva. Erika Andrijoja se zaveda, da je danes potekala dolga razprava v krogu koordinatorjev, ampak zdaj smo v zadnji fazi pogajanj s predsedstvom in naša prizadevanja za uspešen zaključek tega procesa je zato potrebno nadaljevati. Pogajalska ekipa Evropskega parlamenta je pripravljena na še dodatna prizadevanja v teh pogajanjih in prepričani so, da so tehnični sestanki ključnega pomena, če želimo, da bosta trialoga tretjega in 31. maja uspešna. Zato prosimo malteško predsedstvo naj nameni več časa za pripravljalne sestanke. Komisar Hogan in pa tudi predsednik odbora sta tudi izrazila pripravljenost voditi prihajajoče sestanke in s tem še podariti pomen teh pogajanj oziroma tega predloga. Potem, kar zadeva ključna vprašanja, semenski material. Tu so še odprte razprave glede heterogenega uh, eh, semenskega materiala, potem glede toplih gred, predlagana cona A, gre za šest nordijskih in baljskih držav. Ta predlog lahko funkcionira, ampak vprašanje o izvoru zemlje eh, še vedno ostaja nerešeno. Vprašanje podatkovnih eh, baz tu mislim, da bomo našli kompromis, eh, tudi kar zadeva semenski material. Glede pesticidov imamo še vedno velik eh, problem in tu moramo najti kompromis. Erik Andrijo prav tako orisuje njegovo stališče glede nadaljnih korakov. Mnenja je, da moramo poskušati malteško predsedstvo prepričati, naj sodeluje pri več pripravljanih sestankih. Prav tako morajo strokovni sodelavci pripravljati, političnih skupin imeti možnost sodelovati, če je to potrebno, in pa tudi poročevalci v senci, tisti, ki imajo čas eh, sodelovati na tehničnih sestankih. Torej, prosi za nekakšno razširitev pogajalske ekipe. Potem na sestankih poročevalcev v senci, ki naj bi potekali hitro po naslednjem sestanku 3. maja, eh, in na ta način se bomo lahko pripravili na sestanek 31. maja. In še tretja zadeva, potrebno je že pripraviti načrt, oziroma časovnico prihajajočih sestankov, da se lahko ustrezno pripravimo na triloge. Erik Ondrijo prav tako povdarja, da je kontinuiteta v tem trenutku zanj ključnega pomena in povdarja tudi, eh, da je potrebno ustrajati na tem, da eh, poročevalec nadaljuje z dialogom, dokler ne bosta mm, komisar in predsednik odbora prevzela vodenja sestankov. Hvala torej vsem. Veseli me, da nisem pristojna za to poročilo, kaj ti gre za izredno zapleteno in eh, ljubše mi je, da lahko samo takole predstavim stališče kolega. Hvala lepa, gospod Agnew. Well, we're, we're talking about... Ja, tu znova govorimo o evropskih pravilih za ekološko pridelavo. To se je začelo že v mojem zad, prejšnjem mandatu, več kot tri leta nazaj. In ta odločenost komisije urejati in regulirati vse, sedaj naletava na težave v svetu. 28 ministrov v svetu ugotavlja, da to pač ni področje, ki ga naj bi urejala evropska zakonodaja. Gospod Takule iz Finske, če se ne motim, je dejal, da so finski potrošniki eh, ekološke hrane, čisto zadovoljni eh, z hrano iz ekoloških toplih gred na severu Finske, kjer se uporablja uvožena zemlja. In kolikor vem, ni nekih eh, velikih pritiskov strani vaših potrošnikov, da bi rekli, a ne, konec s temi ekološkimi kmeti, ker ne igrajo po o, eh, teh pravilih. Ne, komisija je tista, ki vse to hoče in ona je tista, ki je uh, najbolj željna sprejemati pravila. Če pogledate tipičnega potrošnika ekološke hrane, približno 4 odstotke prebivalstva v naši državi, in jih vprašate, kaj pričakujejo od ekološke hrane, vam bodo povedali troje. Ni jim všeč ideja umetnih sintetičnih eh, gnojil, pričakujejo, da v ekološki predelavi tega ni, prav tako pričakujejo, da ni sintetičnih pesticidov in prav tako želijo občutek, da živali v ekološki pridelavi, levji delež svojega življenja lahko preživijo zunaj na prostem. To so tiste tri ključne zadeve. Če pa skušate odkljukati čisto vsako zahtevo in standardizirati postopke v vseh 18 državah, pa bo dejansko postalo nemogoče, da bi ekološki kmetje sploh eh, še delovali. In to pomeni kaj, da sploh ne bo ekološke hrane ali pa bo ta izredno draga. Tako da še enkrat, prosim, prepustite to državam članicam in pa mm, certifikacijskim organom v teh državah. Hvala. Hvala, gospod Dorfman. Ja, hvala, gospod predsednik. Še enkrat bi se rad eh, vrnil k temi ostanki pesticidov. Danes imamo v Evropi dokaj absurdno situacijo. V skoraj da vseh evropskih državah ima lahko ekološki predelki isto raven ostankov pesticidov kot eh, običajni. In tega ne razume noben potrošnik. In potem imamo neke države, Italija, kot, iz katere prihajamo, ali Belgija, ki so samostojno uvedle drugačne mejne vrednosti, nič cela ena mikrograma na kilogram. No in to je zdaj moje vprašanje poročevalcu. Slišim, da naj bi bil kompromis ta, da zadevo preprosto še naprej prepustimo državam članicam. In najslabša ureditev bi bila ravno ta, kajti potem ohranjamo to neenakomernost, neenakopravnost in še naprej bo tako, da bodo naši predelovalci sadja doma morali spoštovati nacionalno menovrednost jabolko, ki bo uvoženo iz Nemčije, naprimer pa bo lahko vsebovale vsebovalo enako količino ostankov pesticidov kot konvencionalni produkt. V moji regiji proizvedemo polovico bio jabolk v Italiji, tako da imamo veliko izkušenj s to temo. Gospod Hojzling pravi, odkot naj bi ti ostanki prihajalo, točno dobro vemo, samo pogledati se treba podatke. Pri nas imamo na stotine tisoč analiz, ki kaže na to, da prihajajo nečistoče izključno iz sosednih parcel. Torej, vse presežke, ki jih, eh, oziroma vsa, vsa prekoračenja, ki jih zabeležimo v moji regiji eh, pri ekološki predelavi eh, jabolk, izhajajo iz sosednih konvencionalnih predelovanih zemljišč. V naprimer, osrednjem delu velikega sadovnjaka nismo nikoli našli prekomernih količin ostankov eh, pesticidov. Ampak, eh, če seveda v neki analizi najdemo eno jabolko, ki presega menje vrednosti, potem med eh, celotnega predelka eh, s te parcele ne sme več prodajati kot ekološkega predelka. No, ja mislim, da tu ne bi bilo težko najti kompromis. Mislim, da moramo preprosto samo eh, vedeti, da je oboje, kar imamo danes, torej konvencionalne mejne vrednosti in pa tiste, ki jih imamo eh, posamezne države, da je oboje nesmiselno. Eh, v nekaterih primerjih je nemogoče doseči to mejno vrednost in ne vem, kako nekomu sploh še razložimo, da dovolimo enake ostanke pesticidov v ekoloških predelkih kot v konvencionalnih predelkih. To je absurdno in celo konvencionalni pridelek ne sme priti preblizu te vrednosti. Tako da mislim, da če bi imeli jasno voljo za kompromis, bi zadevo lahko uredili, moramo pa to urediti, eh, kajti če bomo vse skupaj prepustili državam članicam, eh, riskiramo, da bo vse ostalo tako, kot je in to z vidika notranjega trga ni prav in mislim, da gre na račun vseh tistih kmetov, ki se pač morajo držati strožjih pravil. gospod Takula. Hvala lepa. Gospod predsednik. Ja, bom spregovoril v nebeškem finskem jeziku, kot mu pravimo, za komunikacijo z vami. Naj povem par besed gospodu Agnjevu. ki me omenja po imenu. V finskem parlamentu je pač tako, da čim nekoga omenite po imenu, ima ta oseba pravico do replike. No, države članice morajo po mojem mnenju imeti pravico zakonodajo uveljavljati v skladu z lokalnimi pogoji. Na severu Finske ni onesnaženja, ni industrije, okolje je čisto in, in zelo enostavno je pridelovati hrano brez ostankov pesticidov. In mislim, da moramo to vrstno varno pridelavo hrane ali pridelavo varne hrane ohranjati. In finski potrošniki vsekakor vedo, kako dobra ta njihova hrana je. Žal, evropski potrošniki, vsaj ne vsi, še ne vedo, kako zares dobra je ta hrana. Prvičen torej sem, da bi morali pustiti vendar nekaj manevrskega prostora državam članicam in absolutno ustrajam na tem, da je potrebno dovoliti nadaljevanje ekološke pridelave tudi na finskem. Konec koncov naša tla so čista, naš zrak je čist, eh, rastna sezona je sicer zelo kratka, ampak eh, dovolj dobrih pogojev je, da proizvajamo zdravo hrano. Gospod Heusling, hvala lepa kolegice in kolegi, kar takoj se bom eh, navezal na to zadnje. Namreč mi smo dokaj strogo dejali, da naj to velja za tiste, tista gospodarstva, ki to že počno, na 20 hektarjev. No in v svetu, pa so se potem odločili, da naj bi vsod, posod eh, imeli namensko označene grede. No. Vprašanje zdaj je, ali bomo vsem dovolili takšno pridelavo, ne glede na uporabljeno zemljo. Eh, in tu bi prišlo do konkurence ne med severom in jugom Finske, ampak eh, predvsem eh, med proizvajalci iz eh, Italije in tistimi iz vaše države. Tako da to moramo omejiti. Dolgo časa smo se borili za kompromise glede zemljepisne širine in tako naprej. No, mislim, da smo zdaj pri teh namenskih ali uh, označenih gredah prišli do te rešitve, da je potrebno vedeti, odkot zemlja prihaja, ampak dejstvo je, da moramo izjemo na nek način ometi, kajti če ne boste kar naenkrat morali konkurirati drugim prodelovalcem, ki bodo zadevo zelo na široko interpretirali. Tako da gre za težaven kompromis med uh, tistimi v Evropi, ki morajo imeti te izjeme, ki so pač podnebno pogojene. Eh, in eh, tistimi, ki imajo pač drugačne pogoje. To je tipičen primer tega, da moramo pač z nekimi državami ravnati drugače kot z drugimi. Dejstvo pa je, da nek kompromis je potreben, če ne večina v svetu tega ne bo podprla, ampak z veseljem se z vami še pogovorim uh, bilateralno. Gospod Dorfman, pesticidi, ravno za to gre. Tudi sam poznam te analize, tudi v Nemčiji smo jih uh, izvajali, odkot torej prihaja ta obremenitev s pesticidi in res je, uh, vedno znova ugotavljamo, da gre za problem sosedove parcele. Zdaj, ne zato, ker bi eh, sosed ravnal napačno, ampak predvsem mm, v območjih, kjer je veliko pridelave eh, sadja, kjer je veliko pridelave zelenjave, eh, je ta problem prehajanja pesticidov z ene parcele na drugo, predvsem, ko gre za dokaj fragmentirane zemlišče in to je tematika, ki je ključna, ker tu ne smemo tem gospodarstvom eh, v bistvu oduzeti pogojev za eksistenco. Kaj tako ste dejali, lahko potem na podlagi posameznih primerov pride do ogrožene celotnega pridelka ali celotnega gospodarstva. No, uh, Strinjam se, potrebujemo nek kompromis, ampak potrebujemo tudi neko ureditev ali z nekimi varovalnimi ukrepi ali kakorkoli. Mislim, da se o vsem skupaj lahko še natančno pogovorimo, kako to doseči. Naš predlog seveda zdaj je in eh, tudi zato nisem najbolj zadovoljen s tem predlogom sveta, namreč, da lahko vsak počne, kar hoče. No, to ni moje stališče. To je mislim, daleč od stališče kolegov v parlamentu, mislim, da v Evropi želimo harmonizirane standarde in enake konkurenčne pogoje, ampak eh, ne moremo dovoliti, da te tri eh, države, ki eh, to imajo v svetu, potem glasujejo vedno proti. Skratka, naš predlog, dobro, bomo videli, kako bo šlo, ampak mi želimo, da ne pride potem do še večjega števila tovrstnih držav, ampak da lahko te države ohranijo status quo, potem pa bo treba najti neko evropsko enotno rešitev. Takšna je realnost, kajti svet je v tem trenutku razdeljen na pol. Če v svetu ne bomo dosegli neke rešitve, bo cel svežen padel. In kot veste, so tudi v parlamentu pomembne razlike, tudi med skupinami, tako da mislim, da moramo najprej imeti ustrezno podatkovno podlago, potem pa mislim, da se lahko konkretneje in bolj učinkovito lotimo problematike. In treba je tudi izredno povedati, če gre za problem napačne uporabe eh, ali uporabe sredstev, ki škodujo ekološki pridelavi, potem morajo države članice tudi same ukrepati, potem ne morejo dovoljevati eh, sredstev, ki jih veter prenaša na stotine ali celo eh, tisoče metrov. Že vedno sem dejal, tudi eh, v času prvih razprav, tudi, da je onesnaževanje s pesticidi vprašanje, ki ni vprašanje ekološke pridelave, ker to ne moremo naložiti ekološki pridelavi, zgolj ekološki pridelavi, kaj ti sicer bomo lahko ekološko pridelavo izvajali zgolj v teh najčistejših regijah na severno, na severo Finske, ne pa, ne vem, na južnem Tirolskem ali kaj druge. Tako da imamo pravico sobivanja vseh oblik kmetijstva in to mora veljati tudi za naš primer. No, lahko vam zagotovim, da bomo ta dialog nadaljevali, vedno sem na voljo, da razpravo, tudi vse stanki poročevalcev v Senci eh, bodo potekali, da se lahko ustrezno pripravimo na dialoge. Nismo vedno enotni, ampak eh, včasih mora pač odločiti tudi večina. Hvala lepa. Dziękuję, wyczerpaliśmy wypowiedzi Pani Pan. Hvala lepa, s tem smo izčrpali komentarje in vprašanja poslank in poslancev, tudi odgovore poročevalca. Upajmo, da nam bo uspelo s trilogi zaključiti še v času tega predsedstva, kar želimo tako sebi kot vam, gospod poročevalec. Tako, naslednja točka in sicer točka 11, integrirana statistika na ravni kmetij. Predstavniki Eurostata nam bodo predstavili predlog komisije glede integrirane statistike na ravni kmetij, kar ne bi nadomestilo eh, obstoječe uredbe na tem eh, področju. Eh, in sicer na podlagi raziskav struktur kmetijskih, kmetijskih gospodarstv, kar imamo od leta 1967. Eh, to temelji torej na analizah, ki se opravljajo vsakih deset let. Tu ne gre zgolj za zbiranje podatkov o velikosti gospodarstv in eh, vrsti pridelave, ampak eh, gre tudi za številna druga vprašanja. Eh, Naprimer, o tudi dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in podobno. Torej, komisija predlaga, da naj ta sistem postane bolj fleksibilen in prosil bi, predstavnico komisije, gospod Kristine Vilc, da nam predstavi ta predlog, ki se loteva tega kompleksnega statističnega vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje ime je Kristine Vilc, sem namestnica direktorja za sektorske in regionalne vprašanje statistike in tudi vode enote za kmetijske in eh, ribiške statistike v Eurostatu. Zelo me veseli, da možnost, da vam predstavim predlog komisije o okvirni uredbi o integrirani statistiki na ravni kmetij. Kot ste že sami dejali, že 60 let Eurostat in države članice EU v Evropskem statističnem sistemu poročajo o vrsti evropskih kmetijskih statistik, statistik na podlagi katerih sprejemajo, sprejemamo mm, politike, ki temelijo na dokazih. Eh, kmetijski ukrepi, kmetijsko-okoljski ukrepi, tudi številni drugi ukrepi so odvisni od kakovostnih in primerljivih kmetijskih statistik. Ampak to statistiko je potrebno prilagajati spremenjajočemu svetu, če hočemo, da te statistike ostanejo koristne. Ne le da se spreminjata globalno kmetijstvo in podnebje, ampak tudi uradna statistika se spreminja. In trenutno evropsko kmetijsko statistiko zbiramo na podlagi dolga fragmentiranega eh, pravnega okvira z devetimi ključnimi akti in breme je dokaj eh, veliko, kar zadeva strošek zbiranja podatkov. Potreba po podatkih pa je velika za SKP in za druge politike obenem pa so razpoložljiva sredstva vse manjša. No, kot ste že omenili, imamo pravno podlago za strukturne statistike, na podlagi česar v desetletnih intervalih zbiramo kmetijske podatke na podlagi mm, kmetijskih popisov. V 2016 smo zaključili ta kmetijski cenzus, torej ne le, da poteka to vsake deset let, ampak tudi v umestnih intervalih vsake tri do štiri leta upravljamo vzorčenja. No, glede na to fragmentirano pravno podlago in glede na dejstvo, da ni pravne podlage za naslednji kmetijski cenzus, smo pripravili strategijo za kmetijsko statistiko za obdobje polite 2020 in to je ključni element programa modernizacije evropske kmetijske statistike z namenom eh, izpolniti vse podatkovne potrebe, ki že obstajajo in nove, ki še prihajajo in da tako breme kot stroške ohranjamo pod eh, nadzorom, tako na ravni nacionalnih statističnih uradov, kot eh, tudi na ravni kmetije. Rezultat te strategije torej je dvostopenski pristop. Najprej dve okvirni uredbi. Najprej, da se omogoči kmetijski cenzus in zbiranje strukturnih podatkov na ravni posameznih kmetij in pa potem zbiranje drugih elementov na podlagi druge krovne oziroma okvirne uredbe. V zadnjih dveh letih oziroma od leta 2013 celo eh, smo razvijali prvi, prvo okvirno uredbo o integrirani statistiki na ravni kmetij ki vam jo danes tudi predstavljam. Dovolite mi, da nakratko predstavim, kako ta uredba IFS, kot jo imenujemo nakratko, deluje. Namen je zbirati strukturne podatke na ravni kmetij, omogoča integracijo socialnih, ekonomskih in okoljskih razsežnosti kmetijstva. Naprimer, na tej podlagi nam bo do podatki omogočili ocenevanje učinkov političnih odločitev in njihovo analizo glede na velikost kmetije, vrsto kmetije, starost eh, kmeta in tako naprej. Omenila sem že, da sledi potem še druga okvirna uredba, ki pride na vrsto nekoliko kasneje, zajemala pa bo naprimer letne statistike o kmetijih, pridelavi eh, živine in polščin, eh, uporaba eh, semen, gnojil, pesticidov v kmetijstvu in pa tudi prvo stopnjo predelave izven kmetij, predvsem gre naprimer za klavnice, mlekarne in podobno. In kadar bo to relevantno, bomo v tej statistiki imeli tudi posebno postavko za ekološko pridelavo, da bomo na ta način lahko spremljali pomembne politike, kot je ta, o kateri je ravno kar tekla beseda pri prejšnji točki. Kakšna je torej struktura te uredbe eh, o integrirani statistiki naravnih kmetij? Što bo za jedro ključnih podatkov, ki morajo biti na voljo za prav vse kmetije širom Evrope? Eh, torej vse kmetije nad določeno minimalno velikostjo. Eh, no in eh, gre za, vpliv, gre za podatke o zemljiščih, o živini na kmetiji in tudi o gospodarju kmetije, torej tistemu, ki odloča o tem, kako kmetija posluje. Ti podatki se bodo torej izbirali na vseh vključenih kmetijah, same karakteristike pa opredeljuje temeljni akt ki vam je tudi že na razpolago. No, ti jedrni podatki o kmetijah se bodo potem dopolnevali eh, po posameznih modulih, naprimer glede struktur, ki so bolj srednjeročne, se pravi, gre za podatke, ki jih ne bomo potrebovali vsako leto, naprimer, šlo bo za eh, strukturo sadovnjakov ali strukturo Eh, vinogradov, eh, hlevov za živali in podobno. Prav tako bomo imeli podatke o načinih upravljanja eh, kmetije, o zaposlenih na kmetiji in pa tudi o upravljanju s tlemi, z gnojili, namakanje in tako dalje. In vse te podatke po modulih zbiramo samo za posamezne podatke nabore kmetij, ne nujno za vse hkrati. Na ta način je celotna uredba v smislu bremena, eh, administrativnega bremena, bistveno manj naporna za kmete kot eh, v preteklosti. Pravna struktura je takšna, da za posamezne module tematiko opredelimo v okvirni uredbi, same specifike pa potem opredeljujemo v izvedbeni uredbi, s čimer zagotavljamo vso potrebno fleksibilnost, da lahko prilagajamo zbiranje podatkov skozi čas eh, na podlagi spremenjajočih se politik seveda in pa, da tudi omogočimo uporabo administrativnih podatkovnih virov, ki bodo na voljo za izpolnjevanje teh podatkovnih potreb. Uredba prav tako predvideva uvedbo ad hoc zbiran podatkov, komisija predlaga, da pripravimo podlago, ki bo to omogočala, če se torej pojavijo nove potrebe, če se sprejmejo nove politike, naprimer nova SKP, tu bomo zahteve poznali šele, ko bomo imeli ustrezno pravno podlago za zbiranje eh, podatkov, torej ko bomo opredelili nove podatke, ki jih bo potrebno zbirati, se to lahko počne z izvedbenim aktom. Predlagamo uporabo izvedbenih in izvedbenih pregrednih aktov za zagotavljanje fleksibilnosti, ki jo potrebujemo zato, da se odzivamo tudi na novo porajajoče se podatkovne zahteve na podlagi spremenjajočih se politik. In to je fleksibilnost, ki mislim, da eh, je nujno potrebna, saj se tehnologija spremenja, digitalizacija je dejansko na pohodu in če bi morali zdaj v zakon zapisati, kakšne metode vsega, podatkovne produkcije bomo uh, uporabljali leta 2026, menimo, da je vendarle bolje, da imamo možnost ta pravila prilagoditi prihodnjim potrebam. Torej, enkrat, ko bo ta uredba o integrirani statistiki naravni kmetij sprejeta, lahko začnemo z izvajanjem kmetijskega cenzusa leta 2020, temu pa potem lahko sledijo tudi vzorčni nabori kmetij podatkov leta 2023 in 2026. Ta okvirna uredba bo pomagala zmanjšati breme za kmete, še posebej v nekaterih državah članicah bomo na ta način zmanjšali število kmetij vključenih v zbiranje statistik v primerjavi s preteklostjo, še posebej naprimer v Romuniji, na Malti bomo to znižali za polovico. Od 12 milijonov kmetij leta 2020 jih bo le 3,5 eh, milijona kmetij izpadlo iz eh, teh analiz na podlagi novega pristopa. Če želimo to doseči in če želimo opraviti kmetijski cenzus v Evropi, ki bo zagotavljal primerljive podatke širom EU, mora ta uredba stopiti v veljavo v letu 2018 da bodo imele države članice dovolj časa, da pripravijo vse potrebno za to dokaj zahtevno delo. V primeravi s preteklostjo, ta uredba omogoča tudi hitrejšo razpoložljivost podatkov kot eh, v preteklih eh, raziskavah, da na ta način lahko hitreje pripravimo odzive eh, politike. Veselimo se nadaljne razprave na to temo z vašim odborom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Takula. <clears throat> Thank you. Če... Hvala, predsednik. In hvala komisiji za predstavitev tega predloga. Radi povedal nekaj besed. Pomenu kolega uh, Federica in pa skupine Alde zbiranje teh statistik je zelo pomembno, kajti to nam omogoča pridobivanje informacij um, in takšen način lahko gotovimo, kje so probleme in lahko tudi pridemo do ustreznih usmeritev, ko je treba analizirati predlagane spremembe za politike uh, v zvezi z kmetijstvom in pa s kmeti. Prav tako pomembno za kmete in pa za organizacije, da pride do informacije glede situacije eh, v kmetijskem sektorju. Prav tako so statistike pomembne za tiste, ki zbirajo informacije in želijo pripraviti nove tehnologije in pa um, inovacije. Sedaj bomo govorili o spremembah pravil, kar je usmeritev za harmonizirane statistike Evropske unije. tukaj statistike sega nazaj do leta 1966 in nova pravila ne bi uporabili za kmetijski census za leto 2020. Kako se pripraviti na ta eh, census, to štetje? Potrebujemo um, to, da bodo pravila čim prej v veljavi. Uh, kolega Federer in pa Alde, bomo pri tem doseju upoštevali naslednja načela treba se izogniti dodatnemu premenu za kmete, ko gre za zbiranje podatkov, potem naprej. Zahtevni podatki morajo vključevati tudi varnostne zahteve za kmete v Evropske unije in kot tretje, treba je poskrbeti za to, da bodo statistike čim bolj stroškovno učinkovite. Informacije so za kmete vedno bolj potrebne in sektor potrebuje te informacije za vsakodnevno delo. Projektna skupina za kmetijske trge je to tudi izpostavila v svojem poročilu. ALDE želi biti konstruktiven pri tem delu in želimo storiti vse svoje moči za to, da bodo ta pravila čim prej uveljavi tudi za naslednje štetje in na takšen način vsega bodo statistike zbrane na čim bolj enostaven način, v čim manj premena za kmete in statistike bodo čim bolj koristne eh, za čim več ljudi. Hvala. Gospod Dorfman. Gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsednik. Par vrstic bi prebral, ki mi jih je Lois povedal. Eh, Ramon Valkasel eh, predal danes, žal ne more biti prisoten. Predlog komisije glede novega integriranega sistema statistik naravni kmetij je namenjen vzpostavitvi koherentnega, fleksibilnega in medsebojno povezanega sistema agrarne statistike. Na ta način naj bi izboljšali tudi način zbiranja podatkov. V tem primeru govorimo o prvi uredbi na tem področju. Gospod Falkar, se omenja področja, ki so ključna za izboljševanje podatkovnih eh, podlag, obenem pa je potrebno tudi znižati upravno breme, kar vse lahko uvrednotimo kot pozitivno. Eh, imamo na voljo nove tehnologije za zbiranje in obdelavo podatkov in eh, vse to bo nedvomno imelo pozitiven učinek tudi na izmenjavo podatkov med Eurostatom in posameznih držav. Članic, hvala lepa. Pan posel Karti. Gospod Karti. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Se veselim sodelovanja z pročevalcem in pa pročevalcem senci pri tem dosjeju. Na prvi pogled se to ne zdi zelo zanimiv dosje, eh, sploh za tiste, ki se ukvarja s politiko, ampak mislim, da je to zelo pomembna tema um, za kmete, torej treba spremljati trende in pa statistike na daljši rok. Prav tako je to delo pomembno, ko gre za preglednost, kajti državljani vedno bolj želijo to preglednost. To je sploh bistveno, ko vidimo, da 40 odstotkov proračuna EU um, se nanaša na kmetijstvo. Uh, bi pa rad skupaj z drugimi poročevalci v naslednjih mesecih prišel do tega, da bi zagotovili uh, naslednje. Statistike so samo koristne, če so um, uporabljene za koristne namene. In mislim, da sedaj ta projekt lahko uh, usmerimo v to smer. Torej, sedaj, gledajte, 50 let um, po vsem tem času, še vedno imamo veliko vrzeli v politiki SKP. Kako bi lahko odpravili te vrzeli, vprašanje? In priloge so tukaj zelo koristne. Um, informacija. Mislim, da poročevalci v senci lahko tukaj pridemo do nekaterih makajočih informacij, naprimer mislim na mlade kmete, potem eh, na vstop v kmetovanje, eh, kdaj kmete začajo kmetovati, kakšne starosti pa nekateri dočinski elementi rastništva. Potem tukaj bi lahko še dobili informacije glede tipa zemljišč, naprimer mislim na gorata zemljišča, um, hribe in eh, te informacije bi bile zelo koristne za to, kako naprej pri drugem stebru in pa teh schemah. Potem eh, samo lastništvo infrastrukture, to je zelo pomembno, kot tudi obnova generacij kmetov, kajti to bi lahko dalo več informacij za to, kako bi naprimer odpravili problem starosti kmetov in lahko bi potem tudi rešili vprašanje glede spolo in pa glede solastništva. Pa še nekaj. Tukaj imamo ostre častovno molitve za države članice in pa za prenos podatkov. Ampak ni pa podobnega časovnega okvira za komisijo. In če govorimo o pripravi poročil po državah članicah, vidimo tukaj velike razlike. Torej, kot rečeno, za komisijo ni časovnih zahtev za države pa. Torej, ne piše, kako in kdaj ne bi komisija posredovala te informacije. Eh, Poznajem mislim, da moramo to še pravočiti. Me pa še nekaj zanima, kaj mislijo drugi, ali bi lahko zbiranje statistiko probili tudi za to, da rešimo nekatera vprašanja glede glavnega problema, kot pravi nekateri, um, to pa je uh, status kmetov v uh, dobavni živilski verigi, torej kakšne so marže za kmete, To je pomembno vprašanje za marsikoga. Torej, upam, da bi lahko skupaj s počevalci v senci prilagodili ta predlog, tako da bomo izpolnili že dosežene standarde eh, oziroma jih še izboljšali. Ne želimo pa še dodatne plasti birokracije, eh, ki bi bila sama sebi namena. Ne želimo dejansko izboljšati raven zbiranja statistik in želimo, da bodo tudi te statistike eh, koristne. Hvala, ni več pripomp. Torej, gospa Virc, komisija, prosim, če se da čim hitreje. Prijetno. Prosim. Thank you for this first feedback. Hvala lepa za te pripombe o našem predlogu. Pripravili smo predlog, ki po našem mnenju meri vse, kar se da meriti in to na pameten način. Pročili smo vse informacije, ki jih je treba vključiti. No, seveda vem, da marsikoga zanima to, da bi imeli več informacij. No, seveda lahko o tem govorimo s tem odbarom, ampak moramo biti previdni pri tem. Torej, kako lahko zagotovimo učinkovito zbiranje statistik, je pomembno vprašanje. Um, Glede, včasih se zgodi, da je vprašanje predolg in potem kmetje sploh ne želijo odgovarjati. Temu se želimo izogniti. No, gotovo pa so tukaj nekateri elementi, ki jih želim omeniti, naprimer to, kako komisija distribuira podatke. To vedno počnemo, kar se da hitro. Tako, ko imamo dobre podatke na voljo, to storimo, kot da bi imate podatke držav. Kot rečeno, Seveda bomo z vami eh, o tem še govorili v naslednjih tednih in mesecih. Hvala. Vročimo do diskusij in prezentacij projektov. Hvala. 29. in 30. maja bomo ponovno o tem govorili. In smo končali s to točko zaenkrat. Hvala lepa predstavnice komisije in vsem um, poslancem. Potem točka 12, prijetje priporočil koordinator odbora Agri. No. Te odločitve ste dobili po elektronski pošti, ne vidim komentarjev, torej lahko potrdimo, da te odločitve oziroma priporočila. Podrazno ni nič. Torej, naslednja seja 2. in 3. maja. In smo pri koncu tega sestanka. Torej, hvala lepa vsem za prisotnost in vesele velikonočne praznike. Hvala lepa tomačem. In kot rečeno, um, vesele praznike in se vidimo po tem odmoru.